Naj opozorim, da bomo v tretjem krogu potrebovali enostavno večino. Gospod Luke. Gospod predsednik, lahko razložite, kako je možno dati neveljaven glas?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 vaš glas. Če pa potem vse izbrišete, ni nič registrirano in je glas neveljaven. Lahko torej zavrnete glasovanje. Najprej pritisnete, naprava registrira, da ste pritisnili, potem pa vse izbrišete in je glas neveljaven. So. Tako. To je pač prazna glasovnica, tako rekoč. tako prije do neveljavnega glasu. Tako, naslednji krok. Prosim, da vnesete vsa imena in ko bo vse pripravljeno, bomo začeli z glasovanjem. Mi boste dali znak. Hvala. Ja, ich muss mich korrigieren. Opraviti se moram, opozorili so me na napako, kar se gospoda Rena tiče. To je bila moja napaka, preprosto napačno številko. Gospod Ren je dobil 304 glasove, ne 384 in zato ni bil izvoljen in bo torej še enkrat kandidat v tem tretjem krogu to je torej moja napaka, prebral sem napačno številko, se opravičujem, torej morali boste nastopiti še v tretjem krogu. Prav, lahko začnemo. Gospod Kaspari, hvala lepa za opozorilo. Kje pa ste? Hvala lepa. Tako. Tretji krok. imena so navedena, tako da začenjamo z glasovanjem.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 abgegebene Stimmen 706. 690 veljavnih, 16 neveljavnih. 346 je večina. Absolutna večina, sedaj pa je dovolj enostavna večina. 377 gospod Teren, 365 Lambsdorff, 319 gospod Lunaček, Papa Dimulus, 302, gospod Černecki, 284, gospod Kastaldo, 110. Ugotavljam, da so izvoljeni gospod Rin, gospod Lansdorf, gospod Lunaček, gospod Papa Dimulis in gospod Črnecki. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Kdo ne sprejme svoje izvolitve? Ne, potem čestitam vsem izvoljenim kolegicam in kolegom. Tako smo izvolili predsedstvo parlamenta. Kar se tiče volitev kvestorjev, predlagam, da je rok za predlago kandidatur jutri ob desetih do povdne. to je prosto R nič nič 501. To je pisarna, kjer je potrebno dati kandidature. Prekinjamo zasedanje, nadaljujemo jutri ob 9. zjutraj.